Najlepša hvala. Gospod komisar, imate pravico, da zaključite. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da so, bila, da so bili zadnji odgovori eh, že eh, pokazatelj tega, eh, kar želim povedati v zaključek. Rad bi se vsem zahvalil za to to razpravo. E, to je zame pozitivna dežavu izkušnja. Pri prvem zaslišanju sem imel občutek, da tu ni toliko zaslišanje kot e, izmenjava mnen in tako gledam tudi na vaše sodelovanje z vami v prihodnosti. Mislim, da e, moramo voditi pozitiven dialog in to nas bo pripeljalo do rezultatov. Eh, ki nam bodo omogočili napredek. Seveda se ne moremo vedno sto odstotno strinjati, to je v eh, učinkoviti demokraciji tudi nerealistično pričakovati. Vsekakor ne strinjanje ne pomeni nič tragičnega. Pomembno pa je, da vsi želimo doseči napredek v interesu naših državljank in državljanov. Evropski projekt mora napredovati evropske interese moramo zaščititi tudi v prihodnosti, mogoče še bolje, kot smo to počeli v preteklosti. In zagotavljanje evropskih interesov mora vplivati tudi na napredek v našem sosedstvu. Situacija za državljane v sosedstvu se mora izboljšati, zagotoviti moramo večjo varnost in pa boljšo perspektivo za prihodnost prihodnost, ki bo tem državljanom omogočila, da ostanejo v svojih državah in ki bo zagotovila tudi perspektivo za njihove otroke in vnuke. Evropska unija ima v sosedstvu velik potencial Potrebno je zagotoviti, da se bodo ljudje lahko prosto gibali, da bodo svobodno živeli in da bodo lahko uresničili svoj potencial tam, kjer si to želijo. In če bomo k temu lahko prispevali v naslednjih petih letih, potem mislim, da smo že dali velik eh, zgodovinski prispevek k prihodnosti. Pripravljen sem pet let eh, zauzeto in predano delati na tem področju in upam in verjamem, da me boste pri tem podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Vidite, da je ta odbor prijateljski odbor, sicer ne bi dobili tako prijateljskega aplauza lahko pa si tudi predstavljate, da lahko postanemo eh, tudi precej neprijateljski v prihodnih letih. Ampak osebno eh, gledam na eh, ta aplaus kot na pozitivno oceno in zahvaljujem se vam za. Eh, podano predstavitev in za odgovore. Seveda se ne strinja vsak s takim odgovorom. Tudi ne bi bilo prav, če bi bilo temu tako, ampak mislim, da imamo dobro izhodišče za uh, sodelovanje v prihodnosti. In Ponujem vam dobro sodelovanje, če vam bomo dali prijazno popotnico. Najlepša hvala. Koordinatorji pa se bodo sedaj sestali v dvorani 4Q1 da se pogovorimo o tem ljubečem pismu kandidatu za komisarja.